spoštovani generalni sekretar združenih narodov v veliko veselje nam je da vas lahko ponovno pozdravimo v evropskem parlamentu gospod eh, ban prisrčno dobrodošli pozdravljam pa tudi eh, ženo generalnega sekretarja. Leta 1945 eh, je bila ustanovljena organizacija Združenih narodov v San Francisku. Danes, dame in gospodje, so Združeni narodi najpomembnejša organizacija mednarodnega sodelovanja, so stebr sveta, ki temelji na načelu pravne države in so ključnega pomena za ohranitev mednarodne varnosti. Mednarodne varnosti, ki se srečuje z velikimi izzivi na različnih koncih sveta. Združeni narodi pri tem igrajo osrednjo ulogo pri reševanju konfliktov. In to vlogo tudi, kaj ti Združeni narodi so eden izmed instrumentov, ki ga potrebujemo za mirno rešitev konfliktov. Evropski parlament se strinja z temeljnimi cilji vaše organizacije, gospod generalni sekretar. Boj proti podnebnim spremembam, boj proti revščini na svetu, boj proti lakoti, zauzemanje za izobraževanje, za trajnostno rast, vzpostavitev miru. Vse to so ključni cilji in eh, mir, kot sem že dejal, nujno potrebujemo. V imenu svojih kolegic in kolegov, Lahko rečem, da smo pri zauzemanju eh, za te cilje vedno na vaši strani. Gospod generalni sekretar, pozdravljam vas v hiši Evropske demokracije in veseli me, da vam lahko že drugič dam besedo v Evropskem eh, parlamentu. Beseda je vaša. Hvala. Vaša ekscelenca, gospod Martin Šulc, eh, predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani podpredsedniki in komisarji Evropske komisije, dame in gospodje. V veliko čast mi je, da lahko naslovim predstavnike narodov Evrope. Zahvaljujem se predsedniku Evropskega parlamenta in mu čestitam za prejem nagrade Šarleman, ki jo je prejel za uspodbujanje demokracije in zato, ker Evropski parlament približuje evropskim državljanom. This parliament ta parlament predstavlja veliko število kultur in tradicij. Vse pa veže skupno prepričanje, da smo močnejši in boljši, kadar sodelujemo. Pomembno vlogo igrate pri vseh eh, ciljih Združenih narodov. Evropska unija je stebr mednarodnega sodelovanja na področju miri, miru, demokracije in pa spoštovanja človekovih pravic. Združeni narodi ne bi mogli učinkovito delovati brez podpore in eh, brez eh, zauzemanja Evropske unije. Globoko se vam zahvaljujem za vaša prizadevanja. Dame in gospodje, danes bi rad izpostavil tri pomembne izzive, ki so medsebojno povezani. Prvič, preprečevanje ekstremizma, drugič migracije in tretjič izgraditev trajnostnega sveta za vse, ekscelence, dame in gospodje. Posvetimo se prvemu izzivu. Ukrepitev mednarodnega ekstremizma in terorizma predstavlja veliko grožnjo za varnost in mir na svetu. Veliko je zločinov nad civilisti. Krivci za te zločine eh, so posamezniki in pa teroristične skupine, ki ne spoštujejo človekovega dostojanstva, ki želijo uničiti kulturno dediščino. To je novo skupno bojišče. Skupaj z evropskimi inštitucijami se želim spopasti z temi izzivi. Predstavil bom obsežen akcijski načrt Združenih narodov za preprečevanje nasilja in eh, ta akcijski načrt bom kasneje letos predstavil v generalni skupščini. Pozval bom k odgovornosti, k spoštovanju človekovih pravic in k dialogu med skupnostmi spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje načela pravne države eh, sta ključnega pomena. Ne smemo pozabiti na našo skupno odgovornost. Ne smemo z nasiljem odgovarjati na nasilje in ne s terorizmom na terorizem. Podpreti moramo mlade in pa k sodelovanju pritegniti voditelje iz verskega in izobraževalnega sveta. Vprašati se moramo, zakaj moški in včasih ženske postanejo tako zelo oddaljeni od vseh drugih, zakaj eh, se odločijo za terorizem in eh, zakaj eh, pri tem jemljajo življenja drugim. terorizem eh, je danes prisoten eh, predvsem eh, z strani terorističnih organizacij, kot so Tajš, Al-Shabaab, ISIS, Al-Kaida in tako naprej. Poleg tega je veliko tudi sovražnega govora, sovražnega govora predstavnikov določenih političnih skupin oziroma strank in tarča so običajno priseljenci. Soočiti se moramo z koreninami vseh eh, teh problemov. Dame in gospodje, prehajam k drugemu izzivu. Migracije nas eh, vse izjemno skrbijo. Preko sredozemlja, preko Južnoazijskega morja. Ženske in otroci izgubljajo življenja na teh nevarnih potovanjih. 1800 priseljencev je izgubilo življenje v uh, sredozemlju. 48 odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Begunci bežijo pred eh, preganjanjem eh, in nasiljem, zaslužijo si mednarodno zaščito kot begunci. Evropska unija mora pri tem igrati pomembno vlogo, prevzeti mora kolektivno odgovornost. Reševanje življenj bi morala biti temeljna prioriteta Evropske unije. While we need... potrebujemo eh, bolj učinkovite kazenske postopke zopr eh, tihotapce in kriminalce. Hkrati pa potrebujemo tudi varnostno mrežo, ki bo omogočila zakonito eh, priseljevanje, ki bo omogočila pridobitev vizumov. Pred dvema dnevoma sem se sestal eh, z predstavnike Sirije, eh, Mijanmara, Demokratične republike eh, Kongo, ki so se uspešno vrnili. Njihovo življenje ni dobro, ampak prijeli so še kako potrebno pomoč. Še veliko takih primerov bi eh, lahko naštel. Danes zjutraj sem imel ponovno priložnost, da se sestanem z eh, devetletno azirsko deklico, ki je pobegnila pred nasiljem in zločini v eh, njenem eh, rodnem mestu, v njeni domovini globoko sem bil ganjen, ko mi je razložila, kaj vse se je zgodilo, ko me je pozvala, da pomagamo. Rekl sem ji, da ne sme obupati. Evropska unija je z njo in za njeno družino. Združeni narodi so z njo in njeno družino in za vsemi drugimi civilisti. To je bil zame eden izmed najbolj ganljivih trenutkov. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, pozdravljam oziroma Združeni narodi pozdravljajo predlog Evropske komisije eh, v zvezi z pregledom migracijske politike. Evropska komisija je podala predlog glede preselitve 40 tisočih prosilcev za azil. To je prvi korak v pravi smeri. Pozivam države članice Evropske izkažejo sočutje, ko bodo odločale o tem pomembnem predlogu. Eh, pomembno eh, je, da države članice Evropske unije delijo breme, ki ga migracije predstavljajo. Uspešna delitev bremena lahko. Evropski uniji omogoči, da uspešno odgovori na vedno večji pritok begoncev in da hkrati postane vzgled za druge regije po svetu, ki se srečujejo z podobnimi izzivi. Združeni narodi, visoki predstavnik eh, Združenih narodov za begunce bodo in druge mednarodne organizacije bodo še naprej sodelovali z Evropsko unijo na tem področju. Pri tem želimo spoštovanje človekovih pravic in načela pravne države. Naš pristop mora biti obsežen. Potrebno si je ogledati eh, države prihoda, države tranzita, predvsem pa države izvora. Ugotoviti je potrebno, kateri so vzroki eh, za eh, tolikšno razseljevanje ljudi. Beguncev ni bilo še nikoli toliko po drugi svetovni vojni. Preprečiti moramo tudi stigmatiziranje eh, beguncev. Zavedati se moramo, da se Evropska unija srečuje z demografskim izzivom starajočega eh, prebivalstva. Če želi Evropa ohraniti gospodarsko dinamiko, potem begunca še kako potrebuje. Oziroma priseljenca še kako potrebuje. Zgodovina Evrope po vojni predstavlja odličen primer sodelovanja z namenom spostavitve blaginje in e, miru. Uspeh eh, Evropske unije je eh, postal magnet za priseljence. Zaradi tega mora Evropska unija na ta izziv tudi ustrezno odgovoriti. Pri tem pa vas pozivam, da spoštujete standarde, ki ste si jih zastavili in ki ste jih zastavili svetu. Dame in gospodje, naj sedaj preidem na tretji globalni izziv, pri katerem računamo na evropsko vizijo in eh, na evropsko vodstvo. Gre za kritično leto za trajnostni razvoj. To mora biti leto eh, globalnih dejavnosti leta 2015 imamo tri zgodovinske priložnosti, tri zgodovinske priložnosti, da popeljemo svet na trajnostno, pravično in uravnoteženo pot. Prva priložnost bo julija, ko moramo obnoviti mednarodno partnerstvo za razvoj. Gre za mednarodno konferenco o financiranju razvoja v Addis Abebi. Evropske unije mora prevzeti vodilno vlogo v boju proti eh, ekstremni revščini in v boju proti podnebnim spremembam. Razvojna pomoč bo ključnega pomena za financiranje te agende. Še prav posebej je to pomembno za najmanj razvite države in majhne otoške države, ki nujno potrebujejo nadaljno pomoč. Zahvaljujem se vsem tistim državam, ki so dosegle cilj nič cela sedem odstotka bruto družbenega proizvoda, ki naj bi ga namenile za razvojno pomoč. Govorim tudi o 1,2 odstotkih za najmanj razvite države po svetu. Pozivam vse druge razvite države, da sledijo temu vzgledu pozdravljam včerajšnjo odločitev držav članic Evropske unije, da eh, se ponovno zavežejo k uresničitvi tega cilja. Pozivam države članice Evropske unije, da ta cilj dosežejo v najkrajšem možnem času. Vendar razvojna pomoč sama po sebi ne zadostuje. Potrebno je financiranje iz različnih virov, tako javnih, kakor tudi zasebnih temeljna odgovornost za financiranje trajnostnega razvoja je v rokah vlad. Zato moramo podpreti izboljšanje pravičnega davčnega sistema. Potrebno je poskrbeti za okrepljeno davčno sodelovanje, boriti se je potrebno proti davčnim utajam in poskrbeti za boljši nadzor uh, finančnih tokov. Le na ta način bomo lahko v Addis Abebe okrepili zaupanje in eh, prevedli naše prihodne načrte v konkretna dejanja. Druga priložnost, ki se nam ponuja letos, bo septembra v New Yorku. Takrat bodo države sprejele agendo za obdobje po letu 2020. Gre za sprejem trajnostnih ciljev. To je agenda, ki eh, je prijazna planetu in eh, tudi vsem prebivalcem tega planeta. Vsa gospodarstva se morajo spremeniti in poskrbeti za bolj trajnostno proizvodnjo in bolj trajnostno potrošnjo. Evropa lahko prevzame vodilno ulogo na tem področju eh, pri vzpostavitvi nizkoogličnega eh, gospodarstva. In še tretja priložnost, decembra v Parizu. Evropska unija mora prispevati k smiselnemu dogovoru na področju podnebne politike močno evropsko vodstvo je temeljnega pomena za sprejem sporazuma, ki nam bo omogočil soočanje z podnebnimi izzivi, ki bo omogočil okrepitev blaginje in pa izboljšanje energetske varnosti ter varnosti na splošno. Z mednarodnimi zavezami in eh, z energetsko politiko, želi Evropska unija zagotoviti boljšo nizkooglično prihodnost za svoje državljane in za ves svet. Zahvaljujem se Evropski uniji, da je bila med prvimi, ki je marca letos eh, sprejela eh, podnebne cilje. Zahvaljujem se eh, tudi za velikodušne prispevke številnih držav članic v zeleni sklad za boj proti podnebnim spremembam prizadevanja in pa eh, politična verodostojnost so ključnega pomena za zagotovitev eh, sporazuma v eh, Parizu. Zeleni sklad mora pričeti delovati pred konferenco v Parizu. 100 milijard evrov na leto potrebujemo za podporo otoških držav in najmanj razvitih držav. Evropsko unijo pozivam k močni podpori pri dosegi tega cilja. Prosim tudi za pomoč Evropske unije pri zasnovi in sprejemu svežnja za najbolj ranljive države. Tukaj govorim o uh, nerazvitih otoških državah in o najmanj razvitih državah. Tukaj govorim seveda tako o podnebnih spremembah, uh, kakor tudi o razvoju. Ta sveženj se bo osredotočal predvsem na eh, prilagajanje, na trajnost in na financiranje. Poleg tega pozivam Evropsko unijo, da si prizadeva za dosego eh, ciljev eh, po eh, obdobju oziroma po letu 2020 in da si skuša zastaviti bolj ambiciozne cilje za obdobje potem. Najlepša hvala za vašo podporo. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Letošnje leto je 70. Eh, obletnica Združenih narodov. Ta organizacija je bila vzpostavljena eh, po uničenju eh, druge svetovne vojne. Želeli smo vzpostaviti blaginjo in mir in dokazati, kaj vse lahko dosežemo tudi po najhujšem uničenju v zgodovini sveta. Mislim, da živimo v času velikih izzivov, hkrati pa tudi v času velikih možnosti. In eh, vi ste tisti, ki lahko poskrbite za uresničitev obljub. Vi eh, ste lokomotiva, ki lahko eh, svet popelje v prihodnost. Skupaj lahko zagotovimo bolj pravičen svet za to in za prihodnje generacije. Najlepša hvala za vaše zauzemanje, eh, za vašo vodilno oziroma pionirsko vlogo pri vzpostavljanju demokracije. Hvala lepa za vašo odlično zastopanje narodov Evrope. Hvala lepa, da delite cilje Združenih narodov in hvala lepa za to priložnost, eh, da sem vas lahko danes naslovil v Evropskem parlamentu. Ekscelence, spoštovani poslanci, gospod predsednik, poskrbimo, da bo ta svet boljši svet. Nekaterem v katerem bodo lahko vsi ljudje dostojanstveno živeli, ne glede na to, odkot prihajajo to je naša, moja in vaša moralna zaveza v 21. stoletju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Ja, se vendar tako dobro razumete nemško, da ne potrebujete tolmačenja. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Mislim, da vam je podpora. Uh, v tej dvorani eh, pokazala, da eh, se tudi mi strinjamo z vašimi cilji in hvaležni smo vam za vaš eh, drugi obisk v Evropskem parlamentu. Gospod generalni sekretar, rad bi izkoristil to priložnost za to, da vam povem, da poslanci Evropskega parlamenta in mislim, da tukaj govorim v imenu uh, vseh, uh, da se poslanci Evropskega parlamenta zahvaljujejo ne le Združenim narodom, ampak tudi vam osebno kajti vi ste eni, eden izmed najboljših zagovornikov eh, dobrega življenja za vse na tem svetu. Hvala lepa, gospod generalni sekretar.